gospod predsedujoči glasoval sem proti tej direktivi ker ne predstavlja poštenega kompromisa med interesi avtorjev in interesi uporabnikov spleta druge rešitve bi lahko to omogočile ampak še posebej imetniki pravic in večina v tem zboru mislim da pre slabo ocenjuje, oziroma kot prešipko ocenjuje pomankljivost tega sistema. To je huda napaka. Avtori bodo kmalo ugotovili, da njim ta direktiva prinaša manj, kot so upali. Monopolizacija gospodarske moči se s tem v bistvu spodbuja na mesto, da bi se omejevalo in števili mladi, ki se zauzemajo za naše skupne evropske vrednote, so sedaj dobili klofuto. Hvala lepa, gospa Harkin. Hvala, danes je dober dan. Evropski parlament je namreč podprl pravice ustvarjalcev, izvajalcev, umetnikov, novinarjev in drugih v ustvarjalnem sektorju za zagotavljanje poštenega nadomestila za, njihove, za njihovo delo. Sploh, kadar njihova dela za dobiček uporabljajo tehnološke platforme. To je pomemben napredek, kajti na ta način tehnološke platforme ne bodo več kopičile velikanskih bogastov na račun umetnikov, katerih dela, katerih ustvarjalnost se vse čas dosledno izkorišča. Parlament se danes ni pustil omajati dobro financiranim kampanjam tistih, ki so želeli ohraniti svoj dominanten položaj. In ne na zadnje, eno od načel na katerem moramo še naprej graditi Evropsko unijo, je načelo poštenega plačila, dostojnega plačila za delavce in njihovo delo. In mislim, da smo danes ravno to načelo v tem parlamentu podprli tudi za ustvarjalni sektor. Hvala lepa, gospod Omarži. Hvala, gospod predsedujoči. Zaščita avtorjev in eh, nasprotovati velikim platformam ne pomeni postaviti se po robu malim platformam, univerzam in akademikom in milijonom državljanov širom Evrope, ki se zauzemajo za svobodo spleta. Kajti kljub napredku, ki smo ga dosegli na področju varstva avtorjev, pa je vse eno zaradi masovnega filtriranja vsebin, ki ga ta direktiva na nek način eh, pripravlja, nekaj, kar spravlja v nevarnost svobodo izražanja. Ta direktiva je že zastarela, saj gre za razumevanje interneta, kakšnega smo poznali v prejšnjem stoletju. Ne počnemo teh napak, izumimo nov internet, ki bo dejansko ščitil ustvarjalce in ustrezno obdavčil izkoriščevalce. Gospod Kelly, hvala lepa. Najenostavneje danes bi bilo vzdržati se ali pa se delati, da sploh nisi tu in pač ne glasuješ, kot so nekateri to storili. Sam tega nikoli ne počnem in zato sem glasoval za ta pomemben predlog, če tudi je zelo sporen. Razumem pomisleke, ki so bili izraženi. Poskrbeti moramo za to, da se zakonodaja razvija skupaj s tehnološkim napredkom, če želimo zagotoviti dobro delujoč enotni digitalni trg. Zaščiti je pot, zaščiti potrebno avtorje pred kršitvami njihovih pravic, eh, tudi izvajalci. Kulturniki morajo imeti ustrezno plačilo za svoje delo. Njihove pravice, kot tudi pravice drugih ekonomskih akterjev, morajo biti zaščitene. Tisti, ki torej ustvarjajo vrednost, morajo dobiti svoj pošten delež te vrednosti, namesto da gre vsa ta vrednost zgolj v žepe velikih tehnoloških podjetij. Uh, enotni digitalni trg ni le ekonomski forum, ampak tudi kulturni forum in zato podpiramo ukrepe, katerih namen je okrepiti kulturno ustvarjalnost. Nobenega dela ustvarjalcev ne bi smeli izkoriščati brez ustreznega nadomestila. To je direktiva, ki jo lahko vsekakor še izboljšamo, ko bo čas za, njuno, za njeno implementacijo na ravni držav članic. Gospod Škripek. Spoštovani gospod predsedujoči, po treh letih dela in po iskanju optimalne rešitve za digitalno dobo, moramo že ugotoviti, da so avtori te direktive žal naletili na neuspeh. In resnično sem žalosten, da nismo prisluhnili državljanom. Namreč umetna inteligenca, digitalne tehnologije predstavljajo velik izziv za našo demokracijo na ta način avtokratom ponujemo nove oblike izvajanja propagande. Pomembno je, da se poskrbi za ustrezno zaščito različnih vrst del. Sam, na primer, sem avtor prevodov številnih del in avtori morajo imeti možnost zaščititi svoje pravice. Mi v postkomunističnih državah imamo veliko izkušenj z omejevanjem pravic. Razumem tiste državljane, ki so želeli, da glasujemo proti. Hvala. Hvala lepa, gospa Ruohonen-Lerner. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Številni strokovnjaki iz področja informacijskih tehnologij so to direktivo zelo kritizirali. Naprimer, kar zadeva verodostojnost vsebin. Nekateri, naprimer, ne znajo prepoznavati parodij in to lahko privede do cenzure in tudi to bo ljudi omejevalo pri vsebin uporabi interneta. Prav tako bodo imeli MSP-ji številne težave, kar zadeva zagotavljanje svoje lastne rasti. Logika uporabe interneta se s tem spremenja in to lahko privede tudi do tega, da bo bistveno manj objavljeno. Seveda razumem, da poskušamo ščititi avtorske pravice, da bodo tudi novinarji dobili ustrezno domestilo svojih stroškov, ampak sama moram reči, da sem bila proti tem problematičnim členom. Hvala lepa, gospod eh, Sošnješ. No, pa smo prišli do tega, da jaz sem naj ne vstopamo v EU, ampak če komu date v roko kladivo in potem upate, da z njim ne bo tolkov, seveda težko lahko pričakujemo, da tega ne bo storil. No, zdaj imamo dve kladivi, enega v Varšavi, enega v eh, Bruslju, z dveh strani nas točijo. Zakaj? Imamo neko krizo, imamo neko pomankanje ustvarjalcev, so naši ustvarjalci eh, lačni in umirajo od lakote, imamo premalo dostopa do kulturnih vsebin. Ne, to je bolje kot kdajkoli prej. Prava eksplozija ustvarjalnosti. Eh, Dejstvo je, da so veliki tehnološki koncerni bogati in želijo še več. To je samo neki izgovor, da lahko začnemo nadzirati še zadnjo trdnjavo svobode na svetu. Za vseh teh birokratov in čudakov tu v parlamentu je internet, ki se sam regulira, nekaj, kar je preveč sumljivo. To namreč kaže na to, da svet lahko obstaja brez njihovih neumnih predpisov. Gospod Polčak. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Morda je najenostavnejši način, kako se odzvati na današnje glasovanje, dejansko ta, da se vzdržimo današnjega glasovanja ali da nas ni v dvorani. Ampak to bi bilo preenostavno. Avtori, naj gre za producente, za ustvarjalce programske opreme, kakorkoli, imajo pravico do poštenega nadomestila. In tudi uporabniki morajo imeti pravico do dostopa do licenc. To sta dva interesa, ki smo jih eh, skušali na nek način uravnotežiti. Sam nisem zadovoljen z rezultatom, kajti nismo imeli možnosti glasovati o amadmajih. To zadeva tudi člen 13. Člen 11 je sicer uravnotežen, člen 13 pa se je v trialogu spremenil. Eh, in sicer do te mere, da je sedaj to neka prava zmešnjava. Moramo najti nek način, kako to odpraviti oziroma popraviti. To nam ni uspelo zaradi današnjega postopka glasovanja in zato sem se na koncu tudi vzdržal. Hvala lepa, gospod Mamekins. Hvala lepa, spoštovani gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Mislim, da lahko čestitamo sebi in svojim kolegom, ker smo glasovali za cenzuro interneta. Recimo Bobu Bob. -Bob. Ne vem, zakaj so ljudje gospodu Fosu sploh aplaudirali, ko so direktivo v tej obliki sprejeli. Sam sem vsekakor podpiral predlog gospe Regner, da bi namreč imeli možnost glasovanja o amandmajih, glasoval sem proti dogovoru v prvi obravnavi, ampak resnično vam čestitam. Čestitam, ker gremo po poti Sovjetske zveze in Severne Koreje. Avtori ne bodo dobili nič, ker bodo korporacije pobrale ves denar. Vsekakor bo prihajalo do cenzure in mi, ki smo imeli izkušnjo življenja v vzhodnji Evropi, to zelo dobro poznamo. Ne vem, kako to zdaj popraviti, kajti cenzuro smo s tem potrdili. Hvala lepa, prehajamo na resolucijo o temeljih eh, pravicah oseb afriškega porekla. Gospa Kjenge, kot prva izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Prvikrat Evropa prepoznava to grozovito obliko rasizma nad eh, osebami afriškega porekla, gre za pojav, ki je vedno bolj razširjen v Evropi. Ta resolucija ni le prvi korak v smeri bolj vključujoče večkulturne družbe, družbe, ki bo pravična in spoštljiva, družbe, kjer ne bo več prostora za rasno diskriminacijo oziroma sovraštvo. Hvala. Hvala, zdaj pa naslednje poročilo. Poročilo Kofod Niedermayer o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom. Besedo dobi gospa Makovej. Spălarea de bani ne costă 110 miliarde de euro Hvala lepa. Vsako leto Evropa izgubi več milijard evrov zaradi pranja eh, denarja. 70 odstotkov primerov pranja denarja predstavlja čezmejne primere. In tu govorim zgolj o čezmejnih goljofijah, kjer izgubimo na milijarde. Sprejeli smo že peto direktivo za boj proti pranju eh, denarja, tako da imamo ustrezen pravni okvir. Januarja 2020 pa je rok za dejansko uveljavitev, ampak Romunija sploh še ni uveljavila četrte direktive o preprečevanju pranja denarja in eh, zato je bil sprožen tudi postopek zaradi kršitve proti Romuniji, kajti Romunija tu zamuja na tem področju, prav tako še ni uveljavila sprejela oziroma uveljavila četrte direktive. Naš parlament mora čim prej sprejeti zakonodajo, ki bo pravočasno in v popolnosti uveljavila Evropsko direktivo, sicer ne bo več možno delovati znotraj Evropske unije. Evropska unija ima edino možnost za uspeh, če bodo vsi delovali usklajeno na podlagi istih direktiv. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je morda zakonito, ni prav, ni moralno in šlo je predaleč. Super bogata globalna elita, ki ne plačuje poštenega deleža davkov s tem, ko ustanavljajo naviralniške podjetja v eksotičnih krajih po svetu, morajo s to prakso prenehati. Vsak eh, funt, ki ga preusmerijo, je funt, ki bi eh, spadal v naše bolnišnice, v naše učilnice. To so ljudje, ki jemljajo takšne pravice tistim, ki vsak dan delajo in pošteno plačujejo davke. Zato potrebujemo pogum, da bomo dejansko sprejeli prava eh, pravila. Zato mora Združeno kraljestvo ta pravila sprejeti ne glede na Brexit. Dovolj težav imamo tudi v moji državi in eh, ni nobene potrebe potem, da prehitevamo drug drugega pri tem, kdo bo imel niže davke. Hvala lepa. Hvala, gospod Mann. Hvala, gospod predsedujoči. Pet let sem deloval v posebnih odborih za preprečevanje pranja denarja in za davčne zadeve, takse 1, 2 in 3. Sodeloval sem pri pogovorih z bankirji, z revizori, z davčnimi svetovalci, s pristojnimi eh, ministri, prav tako z eh, žvižgači in z našimi eh, preiskovalnimi novinarji, pa tudi z evropskimi poslanci. Še posebej bi rad izpostavil pogovor z sinom gospod Dafne Galicije, ki je bila umorjena leta 2017 na Malti. Pranje denarja je potrebno otežiti, davčne oaze je potrebno izsušiti, boriti se je potrebno pred tej finančni kriminaliteti in to bistveno bolj intenzivno. Ustrajamo na poročanju v posameznih državah. Evropski parlament mora s tem delom nadaljevati in države članice morajo končno začeti bolje sodelovati in treba narediti konec zahtevi po soglasju v davčnih zadevah. Tudi Evropa mora sprejeti svojo odgovornost na tem področju. Hvala, gospod Zdrojevski. Če bi prej slišal to, kar bo dejal gospod Mann, potem sploh ne bi spregovoril, kajti danes se lahko podpišem pod popolnoma vsem, kar je povedal. To je točno to, na kar sem želel opozoriti. Rad bi dodal to, da čeprav je bilo delo kratko, le leto dni, pa je leto na iskanju rešitev trajalo od samega začetka tega mandata in število amandmajev kaže ne le na velik interes za to poročilo, ampak tudi na željo po sesutju tega poročila, da bi prišli na koncu do tega, da bi resolucija, da bi učinek našega dela ostal uh, majhen. Zelo me veseli, da nam je uspelo najti toliko kompromisnih rešitev, da imamo sedaj poročilo, ki je sprejemljivo in lahko rečemo, da smo dosegli določen napredek. Bi pa rad še enkrat opozoril na določeno eh, pešanje pri delu na tem področju, kajti Vse to kaže na to, da znamo biti, kadar hočemo, tudi učinkoviti pri svojem delu. Hvala lepa, gospod Rosati. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z velikim zadovoljstvom pozdravljam dejstvo, da smo sprejeli to poročilo, poročilo odbora za boj proti pranju denarja in otaji davkom. Veseli me, da vlada veliko nadstrankarsko soglasje, kar zadeva to vprašanje. Sam sem kot predstavnik ELS zelo tesno sodeloval s poročevalci, da bi dosegli na koncu ustrezen kompromisen rezultat, ki bo spremljiv za kar da širok politični spektr in da lahko državam članicam in komisiji damo jasna priporočila. Gre za zaključek procesa, s katerim se Evropski parlament ukvarja od samega začetka tega mandata. Gre torej za proces, ki izhaja iz dejstva, da je boj proti davčnim utajam in izogibanju davkom ena pomembnejših tem in to vse okor poročilo, na katerega so naši državljani čekali. Hvala lepa, gospod Jezovecka. Hvala, gospod predsedujoči finančna kriminaliteta in davčna kriminaliteta je nekaj, kar škodi ne le evropskemu proračunu, ampak tudi nacionalnim proračunom. Ocene kažejo, da vsako leto izgubimo 50 milijard evrov, torej 100 evrov na vsakega državljana EU. Skrajni čas je, da naredimo več, da ta proces otežimo in eh, onemogočimo. In eh, problem je tudi, da države članice ne rade sodelujejo druga z drugo, eh, pristojni organi ne sodelujejo dovolj. To je ključni problem pri. Eh, preiskovanju takšnih eh, prestopkov. Prav tako je zelo velika raznolikost v predpisih. No, davčne goljufije po žepu točijo ne le države članice, ampak eh, ogrožajo tudi enotni trg. Podjetja namreč poskušajo vse čas optimizirati svoj davčni model in ni nobenega razloga, zakaj ohraniti ta model in te rešitve to ne pomaga državam članicam, to ne krepi evropskega gospodarstva. Zato menim, da je vsekakor dobra zamisel o vzpostavitvi vseevropskega pravnega okvira za čezmejno preiskovanje finančnih in davčnih eh, kaznivih dejanj. Zato sem danes eh, s polno odgovornostjo sprejela oziroma glasovala za to poročilo. Hvala lepa, gospod López Brmehov. Hvala, gospod predsedujoči. Mm, utaje davkov in izgubljanje davkom eh, ogroža naše gospodarstvo. S tem se preusmerjajo sredstva, ki bi jih lahko eh, uporabili za javno dobro. S tem tudi izgubljamo zaupanje. Eh, in dejstvo, da nimamo enakih davčnih sistemov in ureditev ter enakega načina boja proti temu, to spodkopava zaupanje državljanov. In vedno so potem na škodi eh, preprosti ljudje. Poleg tega je prišlo tudi do poslabšanja nudenja javnih storitev v naših državah. Nekateri pravijo, da nižji davki spodbujajo naložbe, ampak to so izkoristili tudi tisti, ki izvajajo davčne utaje in na ta način so države postale revnejše in uh, imele slabše javne storitve. Sama sem podprla to poročilo, zato ker je poročilo tudi pokazalo, kako eh, velika podjetja uporabljajo eh, fiskalno inženirstvo za to, da bi se izognila svojim odgovornostim. Davčne oaze je, eh, so velika luknja, um, kamor se iztekajo davki, ki bi jih morala plačati velika podjetja. Ugotovili smo tudi, da imamo različne fiskalne sisteme v Evropi in to med državami ustvarja konkurenčnost. Um, to pa seveda izkoriščajo tudi eh, velika podjetja, ki izkoristijo priložnost, da plačajo vedno manj. S to logiko izgubljamo vsi. Nekdo lahko um, da nižje davke na voljo in pa ponuja uh, davčne ugodnosti ampak eh, koristi gredo na škodo večine. Koristi za nekatere škodijo večini. Zato se strinjam s tem, kar predlaga poročilo. Če želimo res obnoviti zaupanje eh, naših družb, potem je treba zagotoviti eh, nek minimum ehm, zaupanja v institucije in to davčno področje je še posebej pomembno pri delu na tem področju. Hvala. Hvala. S tem pa prekinjam sejo do treh popoldne. Hvala.